Uh, želim uh, poročevalcu vse dobro pri pripravi in sodelovanju tega sistema za načrtovanje politike. Hvala lepa, razprava je zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri 8. oktober ob 12. Prehajamo na poročilo Regner. Besedo dajem gospe Evelin Regner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, uh, sehr geehrte Frau Kommissarin. Hvala lepa. Spoštovana gospa komisarka, še pred nedavnim smo se ukvarjali z uredbo Brusel 1 v tej hiši. Ne samo, da smo se ukvarjali, ampak kot evropski zakonodajalec smo zelo konstruktivno soodločali. Od 12. decembra 2012 imamo sedaj novo različico o tem, kakšna so pravila o pristojnosti na področju mednarodnega zasebnega prava in zaposlovanja. Tukaj gre za dodano vrednost za državljanke in državljane. Gre za postopek egzekvature, ki je bil odpravljen, naprimer. In v prihodnje bo lažje eh, priti do izvrševanja določenih pravnih aktov. Komisija se je odločila za tehniko imenovano recast in tu je izpustila nekatere vidike, ki so po mojem mnenju zelo pomembni in tudi po mnenju odbora za pravne zadeve. Ta postopek je namreč obravnaval tudi nekatere pomembne vidike delovnega prava. Gre namreč za pravila o pristojnosti na področju zaposlovanja in menimo, da ta niso bila upoštevana v zadostni meri vidimo, da je sedaj delovno življenje postalo bolj čezmejno in tudi veliko bolj grobo. Vidimo zato, da je prišlo do nekaterih dejanj, na katera je treba odreagirati in tu je očitna potreba po ukrepanju na evropski ravni. Sedanja delovno, delovno pravna razmerja in določbe posameznih držav članic morajo biti usklajena. Preprečiti je treba tako imenovani forum shopping. Vedeti moramo, kakšne so pristojnosti posameznih držav. Dejansko moramo odločiti in vedeti jasno, katera je država pristojnosti. To mora veljati tudi za delovne pogodbe. V poročilu smo poudarili, da je eno temeljnih načel zasebnega prava, da se zaščiti šipkejšo stranko. In dejstvo je, da so to posamezniki, ki se ne znajdejo v tem pravnem labirintu. Evropski parlament meni, da bi bilo v prihodnje potrebno delovna razmerja bolj pozorno preučiti, kot se je to zgodilo pri Bruslju 1. Vidimo, da imamo tudi pravila in delovanje sindikatov v posameznih državah. To se zelo razlikuje. Tisto, kar je zaščiteno v eni državi, je v drugi državi celo protizakonito. Zato predlagam, da se določbe Bruslja 1 uskladi z Rimom 2. Pristojno sodišče se mora nahajati tam, kjer se dejansko sprejemajo ukrepi in kjer so bila izvršena ta pravna dejanja. Menimo, da bi komisija morala posvetiti temu vprašanju več pozornosti. Prav tako pri individualnih pogodbah o delu bi morala komisija nameniti več pozornosti. Namreč veljavna uredba Brusel 1 že priznava poseben položaj delavcem, s tem, ko določa posebna pravila za njihovo zaščito, enako kot sebuje posebna pravila za zaščito potrošnikov in zavarovancev. Vendar pa vidimo, da je na področju mednarodnega transporta prišlo do težav. Dostikrat ni povezave med sedežem in samim krajem dela vidimo, da se lahko zgodi, da je podjetnik v eni državi, po drugi strani pa je prevozno sredstvo registrirano v drugi državi. Tako vidimo, da v takih primerih, ki se dejansko lahko zgodijo, nujno potrebujemo, da se komisija tem temam veliko bolj natančno posveti. Zlasti, mora upoštevati načelo, da je treba zaščititi šipkejšo stranko v postopku. Hvala lepa. Hvala. Nihče se ni javil v postopku Catch the Eye. Zato besedo dajem gospe Damanaki. Uh, Hvala. Komisija se zahvaljuje gospe Regner za to, da je sprožila to vprašanje. Vemo, da je treba zagotoviti močno zaščito zaposlenih, še zlasti, kadar gre za delovnopravne spore. Prav tako so pravice zaposlenih bile že specifično omenjene in okrepljene v nedavni uredbi Brusel 1, ki je bila sprejeta 6. decembra 2012. Nova uredba Brusel 1 tako predvideva pravico delavcev, da tožijo več delodajalcev skupaj in tudi pravico delavcev, da imajo dostop do sodišča v Evropi, tudi če je delodajalec oziroma če ima sedež izven Evropske unije. Komisija bo spremljala zelo odblizu izvajanje teh pravil, prav tako pa bomo tudi spremljali, ta vprašanja, ki jih je omenil parlament. To se bo potem obravnavalo v okviru ponovnega pregleda v skladu s členom 78. Komisija bi v prehodnje lahko razmišljala o tem, da se ponovno pregledajo pogodbe o zaposlitvi za posameznike. To bi bilo možno narediti s tem, da se bolj pogleda člen 21 in sicer v primerjih, ko delavec toži delodajalca in pri tem opredeli tudi kraj, odkudar je delavec dobival vsakodnevna navodila. Pri tem ni važen sedež, kjer je bil angažiran oziroma kjer je bila podpisana pogodba o delu. Hvala lepa. Razprava je s tem zaključena, glasovanje pa sledi jutri, 8. oktober ob 12. Prehajamo na poročilo Fraga Esteves. Besedo dajem gospe